tako da bomo zadeve čim prej pripeljali do uspešnega konca in da bomo dobili skupni azilni sistem v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj prehajamo na naslednjo točko. In sicer gre za takojšnje ukrepe Evropske unije za pomoč Italiji in drugim državam članicami, ki so jih prizadeli izjemni migracijski tokovi. Takoj predajam besedo komisarki Cecilii Malmström. Thank you, Mr. President. Honorable members, uh, thank you for this very. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, eh, gospe in gospodje, gre za zelo aktualno razpravo pri zadeve, ki se služi vso našo pozornost. Eh, komisija spremlja zadevo zelo tesno in poslali smo tudi ustrezne strokovnjake. 5500 eh, tunizijskih emigrantov je prišlo na obale Italije v zadnjih dneh, v zadnjih 24 urah so se številke nekoliko znižale. Tisti, ki so prišli, so večinoma moški, 30 let, tudi 34 eh, ženski in 108 otrok, 27 eh, trgovcev z ljudmi je bilo identificiranih. Ti ljudje so prišli na italijanske obale in eh, povzročili velik pritisk na sprejemne kapacitete, sploh na Lampeduzi. V zadnjih dneh smo spostavili eh, kontakt z notranjim ministrom Italije in smo, pridobili, smo zdaj dobili tudi pismo eh, z uradnim zaprosilom za pomoč Evropske unije. Sveda smo pripravljeni pomagati tako Italije kot tudi Tunisu. Tuniziji. To je zadeva za celotno Evropsko unijo, ne samo bilateralno vprašanje. Tudi pred zadnjimi eh, dogodki je Frontex začel ugotavljati, kaj ne bi naredili kratkoročno odziv Evropske unije mora temeljiti na načelo solidarnosti med državami članicami in seveda smo pripravljeni pomagati Italiji, ampak naš pristop mora temeljiti tudi na solidarnosti z Tunizijo in njenimi demokratičnimi spremembami. In to je ustrezno izrazila gospa Ashton, ki je včeraj obiskala eh, tunizijske oblasti in jim ponudila politično in finančno podporo pomagati Italiji v teh okoliščinah eh, bo omogočeno z konkretnimi ukrepi, kot tudi eh, hitro finančno pomočjo. Finančno lahko mobiliziramo posebno pomoč v okviru sklada za begunce za leto 2011, poleg eh, tistega denarja, ki je že predvideno za Italijo. To bi morali pokriti stroške za bivanje, zdravstveno oskrbo, socialno oskrbo oskrbo, svetovanje, dodatno opravno pomoč, tudi jezikovno pomoč pri azilnih postopkih. Hitro lahko mobiliziramo tudi sredstva iz evropskih skladov, kot je sklad za meje. Poleg tega, če bi bilo potrebno, lahko Italija zaprosi novi orad za podporo azilo v Laveleti za podporo pri eh, obravnavanju prošen za azil. Kar zadeva nadzor zunih meja, bi lahko spostavili skupno akcijo Frontexa, eh, z njimi smo v, tis, v stiku in pripravljamo eh, tehnične možnosti za izvedo te akcije. Pripravljenost eh, držav članic in prispevki držav članic v obliki tehnične neoprime bo zelo dobro došlo. Naj vam zagotovim nekaj glede na razprave, ki smo jo pravkar vodili. Eh, glede na operacije na kopenskih eh, mejah in eh, glede na izkušnje z eh, postopki, ki se izvajo, to ne bo povezano z tem, kar delamo na kopenski meji med Turčijo in Grčijo. To moramo povdariti. Moramo posvetiti posebno pozornost ranljivim skupinam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Te moramo poštivati in morajo imeti dostop do posebne podpore, do katere so upravičeni v skladu z mednarodnim in evropskim pravom dialogom. Poleg konkretnih ukrepov, ki sem jih omenjala, smo pripravljeni sodelovati z predstavniki italijanskih oblasti, da bi določili podrobnosti posameznih ukrepov in se odločili za naslednje korake. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, tudi srednjeročno strategijo bo treba oblikovati. Ob povečanih migracijskih tokovih moramo zagotoviti ustrezno upravljanje na mejah in nadzor nad mejami ter zagotoviti ustrezne demokratične spremembe in prehod v državah, ki grejo skozi te spremembe. Tunizija mora poskrbeti za ustrezni nadzor na svojih mejah, da bi preprečila eh, eh, pobeg kriminalcev, ki bi izkoristili situacijo. Tunizija mora tudi sprejeti nazaj tiste, ki so dosegli evropske meje in niso upravičeni do mednarodne zaščite. Kar zadeva strukturne spremembe, moramo poiskati možnosti za bolj ciljeno pomoč z razvijanjem projektov za vzpostavljanje zaposlovalnih možnosti v teh regijah, sploh na jugu države. Potrebujemo koherentni pristop, kar zadeva pomoč pri razvoju Tunizije, kar bi omogočilo tudi legalno priseljevanje ljudi v Evropsko unijo glede na njihove sposobnosti. Zapihal je svež veter z Mediterana eh, v luči teh eh, novih eh, demonstracij in oporov in sprememb. In dogodki na Lepeduzi nam ne bi smel zamegliti pogleda na to, da je potrebno podpreti te demokratične spremembe, da bi zagotovili temeljite demokratične politične spremembe na južnem delu sredozemlja. Hvala lepa, gospa Malmström, začenjamo za razpravo. Prvi na seznamu je gospod Busutil za minuto in 30. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Humanitarna nujnost v, v Italiji, sploh na otoku Lampeduse, gre za humanitarno stisko, ki zahteva naše takojšnje ukrepanje. Zato predlagam, da naredimo maršal plan za Tunizijo, kot tudi Egipt, ki pomeni konkretno pomoč za ti dve državi. Hkrati pa moramo pričakovati za nazaj popolno sodelovanje tunizijske oblasti pri blokiranju svojih meja, tako da ne bo prihajalo do nadaljnega nezakonitega izceljevanja in posledično priseljevanja v Evropo. Misijo Rabbits eh, Frontexa moramo pospešiti. Ne gre samo za dva eh, strokovnjaka Frontexa, ki bosta tu delovala. Celotna misija Frontexa mora iti tja in to sedaj. Italiji tretjič moram ponuditi konkretno pomoč pri sprejemu na tisoče ljudi, ki so pristali na Lampeduzi. In čisto odkrito, gospa eh, Malmström, ne vem, kako lahko rečete, da bo jaz zaposlal svoje strokovnjake, če eh, ta urad eh, za podporo azilu še ne deluje prav. Četrtič. Pomagati moramo v procesu repatriiranja, torej takojšne repatriacije ljudi, ti, ki niso upravičeni do azila, ki jih moramo takoj vrniti v Tunizijo, odkudar so prišli. In končno Ne smemo pozaditi, da imamo 80. člen v pogodbi, ki jasno pravi, da mora naša migracijska politika temeljiti na načelu solidarnosti in na pravični delitvi odgovornosti. Mislim, da je skrajni čas, da komisija začne izvajati ta člen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Busotil. Besedo ima sedaj gospod Lopes Aguilar za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Mislim, da imamo v Evropskem parlamentu veliko večino tistih, ki pozdravljajo politični razvoj dogodkov v Severni Afriki. Tukaj gre za spremembo vrednot. Dejstvo pa je, da ta gibanja ne ostajajo brez učinkov. Seveda imajo svoje vplive tudi na migracijske tokove in pritiske na mejne države Evropske unije. Zato je dobro, da velja Lizbonska pogodba 67 in 80 člen pravita, da je treba deliti solidarnost ob evropskem izzivu. Solidarnost je skupna. Torej ne bomo samo delili bremen, ne gre samo za vprašanje Italije, ne samo za vprašanje Lampeduze, ne samo za vprašanje Malte, Grčije ali Španije. Tukaj gre za evropsko zadevo. Ne gre za Frontex, ne gre za Jaso, ampak gre za to, da dajemo na voljo ustrezna sredstva v razvojnem sodelovanju za te države, tako da bodo lahko lahko razvijale in konsolidirale svoje demokracije. Gre pa tudi za to, da države članice Evropske unije dobijo ustrezno podporo ob soočanju z trenutnimi eh, izzivi in opravljanjem eh, skupnih meja. In tukaj moramo Eh, ta izjiv sprijeti in se ga lotiti. Hvala lepa, gospod Gober Aguilar, gospod Nikolo Rinaldi za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kar, eh, kolegice in kolegi. Želim povedati najprej nekaj, kar je povedal italijanski zunani minister eh, Fratini včeraj v Damaskusu, kjer je rekel, da je. Eh, da, da v Siriji si želi ljudstvo modernizacije. Uh, Eh, notranji minister pa je pred nekaj dnevi rekel, da je Evropa odgovorna, ki je prepustila samo Italiji in celo dodal kot vedno, kot vedno pa se nekako sklicujemo na Evropi, ko je to udobno, medtem ko krivimo Evropo, če nam to paše. Torej, nekatere afriške Eh, diktature eh, so danes v prelomu. In eh, Italija je zelo dobro sodelovala s temi. Potem, ko gre za Evropski sklad za begunce, je Italija že dobila 10 milijonov oziroma bi jih prejela, ampak eh, se jim je odpovedala, ker bi morala pač uvesti bolj pregledne strukture. Mislim, da s temi izjavami ne pridemo nikamor. Ne razume se Eh, kaj se je zgodilo v zadnjih dneh. Lampedusa nam kaže, da gre predvsem zato, da ni mogoče vsega kupiti z denarjem. Za Evropo se je treba truditi vsak dan, gre za pravice in dolžnosti in treba je spoštovati tudi dolžnosti štiri zadeve potrebujemo v tej krizi. Demokracijo, razvoj, spoštovanje mednarodnega prava, evropska solidarnost, predvsem pa eh, ne potrebujemo demagogije. Hvala gospod Rinaldi. Sedaj pa gospa Barbara Lohpihla, dve minuti. Hvala, predsedujoči. S tem, ko ta naslov pravi podpora Italiji in drugim državam članicam, ponovno delamo napako, ta, v središče dogajanja postavljamo probleme menih držav. V bistvu pa gre za skrb za ljudi, ki prihajajo čez sredozemsko morje. Če želimo zaščititi begonce, potem moramo zagotoviti in v vsakem primeru preveriti, v kakšne situacije se nahajajo in kako zagotoviti njihove človekove pravice. Na noben način ne smemo dovoliti, da bomo zavrnili te ljudi in zaprli meje vedno znova slišimo, kako naj bi Eh, organizacija Frontex tukaj pomagala. To bi lahko morda storila, če bi poskrbela za zašito beguncev in njihovo reševanje, vračanje eh, čovnov in ladi, kot smo jim bili priča v preteklosti. Tega ne sme biti. V Evropskem parlamentu trenutno delamo na novem mandatu za Frontex in upamo, da nam bo uspelo doseči konkretne izboljšave z večjo transparentnostjo in konkretnimi eh, pogoji za Eh, ustrezno izvajanje nalog ob spoštovanju človekovih pravic. Seveda moramo hkrati in zelo hitro pomagati tudi Tuniziji, da bo razvila svojo družbo tako, da bodo ljudje razvili zaupanje do nadaljnjega življenja v lastni državi. Tuniziji moramo omogočiti, da s trgovanjem z Evropsko unijo, z spodbujanjem projektov in podpiranjem projektov doseže hitri gospodarski razvoj. To je bila ena osnovnih zahtev na demonstracijah v Tuniziji. Siriji. Popolno nerazumljivo je, da ponovno mnoge države članice, sploh mene države, eh, puščajo eh, države na meji same eh, ob nepredvidljivih migracijskih tokovih, da bi razbremenili, pozabljamo razbremeniti Lampeduzo, Malto in druge države oziroma mesta. Infrastrukturo za sprejem beguncev imamo tudi druge, manjka pa politične volje in konkretnih izrazov solidarnosti. Hvala lepa, gospod Loh Bihler, besedo ima se. Daj, gospod Ruj Tavarež, za eno minuto. Eh, Hvala lepa. Dejansko ne moremo razpravljati o Lampedusi, če ne pomislimo na nekaj. V Tuniziji obstaja zakon, ki je imigracije napravil za nezakonite. Tukaj ne gre za primer za Frontex. Potrebno je zagotoviti, da te ljudi ne bodo poslali nazaj v Tunizijo, saj bi končali v, raz, v zaporu. Najprej se mora v Tuniziji spostaviti nova vlada. Priseljenska politika je nestvarna. Gre za eno osebo, gre za gospoda Gaddafija, ne za gospod Malštromovo. iz Libije, preko Libije prihajajo vsi ti begunci v Evropo in tudi med. Eh, in tudi iz Maroka prihajajo. Lahko bi se soočili z krizo beguncev. Lahko bi imeli tabore beguncev, če bodo sedaj vsi ti režimi na Bližnjem vzhodu in pa Severni Afriki padli. Zato potrebujemo novo zakonodajo in potrebujemo resnično priseljensko in azilno politiko, tako da bodo priseljenci in pa prosilci za azil pravilno integrirani v Evropi. Hvala, gospod Tavareš. Gospod Van der Kamp vam želi zastaviti vprašanje. Se strinjate? ha sbagliato colore. Vabbè, non fa niente. Perdona. No, na, spet una patch, barba. Uh, eh, Oprosceno, Grimo Naprei. Provera. Per... Gospod Provera, è nominato. Grazie, Presidente. Vala, gospod predsedujoči, eh, na to krizo je treba takoj politično odgovoriti. Eh, in sicer Italija zahteva Frontex, misijo Frontexa eh, z ustrezno opremo. Potem eh, delitev bremen, tretjič uporaba Europola eh, glede preiskave terorističnih dejanj in potem tudi za preiskavo organiziranega tehotapljanja oseb in denar za reševanje tega problema. Ampak to ne bo rešilo strukturnih razlogov za uh, eh, migracijo iz Magreba, ki so, eh, ki nimajo, eh, eh, kjer ni spoštovanja človekovih pravic in tako naprej, ni institucionalnih inštrumentov, ki eh, bi res bili značilnosti prave demokracije. Brez tega ne bo razvoja, ne bo zaposlovanja, ne bo stabilnosti in varnosti za vse. In to je pravi politični izziv, s katerim se sooča Evropa. Grazie, Hvala. Eh, Fiorello Plovera, naslednji pa je na vrsti gospod Barry Madliner. Minuto. Voorzitter, ja, we hebben echt een noodsituatie in Europa. Hvala lepa. Res je, da v Evropi obstajajo izredne razmere. Trenutno se soočamo z tsunamijem islamskih priseljencev iz držav Severne Afrike. Na tisoče iskalcev azila in pa tudi zločincev ter teroristov je prišlo eh, v Lampeduzo in še več jih bo sledilo. Zdi se, da je evropska meja preluknjena kot švicarski sir. Frontex eh, ne dohaja dogodkov, ne more se soočati z temi pritiski in zato predlagam, da organiziramo izredni sestanek v duhu 28. člena, tako da bo lahko svet sprejel ukrepe, ukrepe za to, da ustavi to priseljevanje in pozivam premjera Berlusconija, daj neha pozivati za denar, zato da bi počistil za, lašnjo, za lasno zmedo, naj neha letati za, ženske, za ženskami, naj poskrbi, da ti priseljenci več ne bodo prihajali iz Afrike. Hvala, gospod Matlinar. Sedaj pa gospod Marjo Mauro, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, predvsem se vam želim zahvaliti za eh, vaše napore in seveda bodo potrebni še napre, daljni napori za rešitev te humanitarne krize. Tako dobro kot eh, vi, tudi jaz veste, da ne gre predvsem za humanitarno krizo, to je posledica, ampak prava kriza je dejstvo, da eh, v tej revoluciji na celotnem območju Magreba se Evropa pojavlja kot nekaj, kar ni ustrezno, torej ni sposobna, da bi izvajala strategijo za sredozemlje. Večkrat smo to poskusili in vedno je spodletelo. Spodletel je Lizbonski proces, potem tudi Unija za sredozemlje je spodletela. Nimamo prave vizije za reševanje teh problemov. Moramo se jih lotiti skupaj. Danes sveta ni tu. Prašali smo, prosili smo, da se svet eh, loti te evropske strategije, ne toliko za nezakonito priseljevanje, temveč za demokracijo in svobodo v celotnem sredozemskem območju, ko je padla Sovjetska zveza in ta blok, smo skupaj odgovorili s konkretnimi odgovori in uh, veliko Poljakov je bilo pri nas. In eh, spraševali smo, eh, kako integrirati celoten vzhod. Pri sredozemlju pa močimo, potrebujemo strategijo. Brez strategije ne bomo imeli možnosti, da ustrezno odgovorimo. Cenimo vašo dobro voljo in uh, seveda štejemo tudi še naprej na to. Hvala, gospod Mauro. Uh, sprašujem, ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje gospoda Portasa. Prosim, gospod Portas. Se predsedujem. Reparo me, ko je za. Posso diskutir consigo? Hvala lepa. Lahko razpravljam z vami o tem, zakaj Evropa ni imela odgovora na priseljenski problem. Jaz bi rekel, da v glavnem zato, ker skuša najti policijski problem na eh, odgovor na problem, ki je gospodarski, socialni in politični. In če se navežem na to, kar je povedal moj kolega gospod Tavareš, ali je tega vidika spremljivo, da Frontex uporabimo za to, da vrača begunce nazaj v Tunizijo. V Tuniziji ni nobenih jamstev za to, da ti ljudje ne bodo končali v zaporu, ko se bodo vrnili. Mi moramo poskrbeti za diplomatske ukrepe, tako da bo ta zakon izničen, šele potem bomo lahko govorili o drugih pravnih orodjih. Hvala lepa. Si, Hvala za to vprašanje. Želim opozoriti na to, da sem šele pred nekaj dnevi skupaj s kolegom Pancerjem, ki je predsednik delegacije za Magreb, smo bili na obisku v Tuniziji in tam smo videli, da začasna vlada spreminja pravosodni sistem in vse določbe, ki to urejajo. Mislim, da e, mora vladati zaupanje z novo vlado v eh, Tuniziji in na ta način bo uspelo rešiti tudi probleme, na katere ste opozorili. Hvala, gospod Mauro. Še eno vprašanje vam želi gospod Mezenkom zastaviti oziroma gospodu Madlinarju želi gospod Melenkom postaviti vprašanje.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 Eh, torej gre za vprašanje zadnjemu govorniku. Želim eh, vprašati kolega, kako je prišel do prepričanja, da so ljudje eh, v Lampeduzi kriminalci in islamski fundamentalizmi. Ali ima kakšno dokaze za to ali govori samo na, na področju svoje, na podlagi svoje fantazije? Hvala lepa. Torej, vemo, da ljudje prihajajo iz Libije, kjer obstajajo islamski skrajneži, tudi teroristi in zločinci. Eh, vsi tukaj to vemo in eh, če vi tega ne veste, potem ste pač naivni. Bene, andiamo avanti. Voilà, bomo nadaljevali. Sedaj ima besedo eh, gospod Sesoli eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Z srečni smo, da lahko s komisijo govorimo o krizi v zvezi s priseljevanjem iz Severne Afrike. Te osebe so prišle v Lampeduzo in niso tam našle nobene strukture, ki bi jih lahko sprejela. Evropska vlada je eh, porušila te zbirne centre, sprejemne centre, ker so rekli, da Italija nima več priseljevanja. Vemo, da je to italijanski problem, je pa tudi evropski problem in zato eh, so potrebni tudi finančni napori, tako da uh, se bo vse to postavilo tudi v okvir usklajenih politik, kar zadeva zaščito političnih beguncev. E, torej, vem, da poznate določene polemike, gospa komisarka, želim vedeti, kdaj je italijanska vlada res prosila za pomoč Evropsko komisijo. Sedaj pa ima besedo gospod Gospa Bizoto, eno minuto. Več kot pet tisoč eh, priseljencev je prišlo v Italijo v zadnjih, let, eh, v zadnjih dneh. Ehm, veliko pa jih se še pripravlja na to. Ehm, tunizijska vlada pravi, da je med njimi tudi veliko teroristov, zapornikov. Ehm, in žel, eh, želela sem dobiti odgovor na to od komisije komisija, eh, torej pred nekaj dnevi sem komisijo to že vprašala, danes pa eh, šele odgovarja. In zato tudi kaže na neobstoj te skupne Evrope. Predvsem bi se morala Evropa bolj vključiti v rešitev tega humanitarnega in tudi varnostnega problema. To uh, gre seveda za zgodovinske spremembe in to uh, vpliva tudi na Evropo. Kaj moram povedati mojim voljivcem, ki jih je strah? Kaj se bo zgodilo jutri? Bo, kaj bo storila Evropska unija jutri, da se bo odzvala na to hudo situacijo? Hvala, gospa Bizotto. Sedaj pa ima besedo gospod Jakolino, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči w eh, Sredozemlju je osamljen otok z imieniu Lampedusa. Że 2008, gospod predsedujući, je ta otok eh, był spostawljen na balu prisiljencov. 4800 prisiljencov je takrat prišlo. In problem je bil potem rešen, eh, zahvaljujoč sporazumu, torej prijateljskemu sporazumu med eh, italijansko in libijsko vlado. Sedaj pa vidimo, da se spet eh, ponavlja ta pojav, ampak tokrat v še hujši obliki. Eh, nove vlade, nova vlada v Tuniziji in tudi v Egiptu zahtevajo tudi ustrezen odziv in naš pristop. Jaz prihajam iz sredozemlja in center, ki je obstajal prej, sprejemni center, eh, po sporazumu z Libijo ni imel več nobene vloge. Kaj lahko naredi komisija, kaj lahko naredi Frontex? Mi si želimo to hitro intervencijo eh, misije Frontex. Želimo, eh, in gospod Buzutil uh, pri tem sodeluje z nami. Torej, mandat Frontexa mora biti učinkovit in mora eh, biti za to dovolj denarja na voljo. Gospod Mauro Monti je rekel, da uh, naj bi se tudi svet uh, takoj sestav in da ne sme zgubljati časa, ker gre za nujno zadevo. Zaključujem, gospod predsedi, predsedujoči. Prisiljenci sedaj prihajajo tudi že iz Egipta in to je veliko tveganje. In če bomo zamujali bo imelo to hude posledice, ampak prepričani smo, da bo komisarka Balström sprejela ukrepe in eh, da jo bomo tudi še naprej cenili zaradi teh eh, ukrepov. Gospod Panceri, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Naval priseljencev je resen problem in je evropski problem. Kljub temu pa ne zadostuje, če samo jamramo, temveč potrebujemo dolgoročne odgovore na ta problem. Eh, problem. Treba je um, ravnati odgovorno in široko srčno. Torej, moramo dati na voljo dovolj finančnih uh, sredstev za rešitev sedanje krize, potem pa moramo na evropski ravni razmisliti o solidarni porazdelitvi bremen in Razen tega je treba sodelovati začasno tunizijsko vlado, tako da bo možno ustaviti uh, te tokove. Druga stvar pa je bolj političnega značaja. Treba je uh, si pregledati politiko sosedstva. Moramo staviti na novo politiko sodelovanja in tudi finančne pomoči in potrebujemo pametno politiko migracij in podporo ekonomskim uh, uh, spremembam in demokracijskemu procesu demokratizacije v Tuni Tuniziji. N samo na ta način se bomo pozitivno, uspešno soočili s problemi, s katerimi uh, se sooča Italija in tudi Evropa. In mislim, da je čas, da preidemo z besed na dejanja. Hvala gospod Panceri, sedaj pa je na vrsti uh, gospa Jimenez Bekeril Barijo. Eh, salvando las distancias en materia de... Hvala lepa. No, če pustimo ob strani vprašanje terorizma in priseljencev, se zdi, da se Evropa giblje v smeri proti katastrofam. Gre za teroristične napade, porast toka beguncev, kakor se je sedaj zgodilo v Lampeduzi. Zdi, zdi se, da bodo ti problemi postali kronični. In tu moramo imeti na, tu, tu moramo imeti stalno pred očmi. Ti ljudje umirajo na poti v Evropo in mi smo sicer potem najprej zgroženi, potem pa nadaljujemo tako kot prej. Skupna priseljenska politika še vedno samo, so še vedno samo sanje, saj svet eh, ni sposoben poskrbeti za dovolj finančnih sredstev, da bi se lahko soočali s tem problemom. Moramo ukrepati. Ali resnično mislite, da Frontex lahko jamči varnost evropskih meja? Ne. Državljani Tunizije, Egipta in pa drugih držav v Magrebu se ne smejo več boriti za prihodnost v Evropi, ampak morajo izgraditi prihodnost v svojih lastnih državah. Se pravi, da moramo biti solidarni, ampak govoriti moramo tudi resnico, ko gre za evropsko solidarnostno politiko. Hvala, sedaj pa sledi postopek Catch the Eye. 16, eh, 17 se jih je upisalo. Torej, eno minuto imate maksimalno časa. Roberto Angelili je prvi, ne, eh, Roberta Angelili. Uh, eh, torej, Evropa je bila kot trnulčica pri vprašanju migracij in sedaj plačujemo cino za to. Migracija ni prioriteta za Evropsko unijo in tudi ne za 27 držav članice, temveč pogosto breme za obmejne države. Uh, čeprav bi moral biti skupen cilj, da razvijemo primirno strategijo za eurosredozemlje. Ampak tudi pri tem moramo priznati, da barcelonski proces nikoli ni se sprožil. Res je, da gre za neudobne teme. Ehm, Italija, Grčija, Malta in tako naprej so seveda se morajo s tem ukvarjati in eh, so dolžni ravnati solidarno. Ostali pa samo so, ostajajo opazovalci in v bistvu samo delijo lekcije. Treba je spremeniti marsikaj tudi na legislativnem področju, kar zadeva tudi finančna sredstva in ustrezne sklade. Potem Frontex mora poseči, ampak potrebujemo politično voljo. In zato se zahvaljujem komisarki Malström in, in tudi ostali komisiji za to, da bodo pomagali Italiji pri eh, reševanju te humanitarne krize na Lampeduzi. Hvala, kolegica Angelili, sedaj pa ima besedo. Hitri razvoj dogodkov v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu so um, zamajali našo zaupanje, da je Evropa tako napredna in varna, da ni potrebno, da se sooča z hujšimi varnostnimi izzivi. Uh, Ampak eh, čas eh, ima to slabo navado, da se ne ustavlja in to, kar se danes, eh, kar se danes zdi neresnično, jutri postane realnost. Problem, o katerem razpravljamo, je tehnične in politične narave. Z valom beguncev iz Severne Afrike zaradi tamkajšnjih revolucij smo razpeti med tem, da jim pomagamo in pa med tem, da obdržimo naša vrata zaprta. Če želimo ostati verodostojni, potem je rešitev za naš tehnični problem, ki presega sredstva in pa policijo, je Eh, ta, da moramo biti um, v skladu z našimi načeli. To, eh, takšni ukrepi, kot so sprejeli nekatere države članice, bodo samo diskreditirali Evropske unije, ne samo na zunaj, ampak tudi na vznotr. Hvala. Hvala, gospod Pasku. Sonja Alfano je na vrsti naslednja. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, hvala za vašo eh, takojšno eh, pripravljenost. Eh, pomagati Italiji, italijanski vladi. Eh, pravilno ste počrtali, da je treba pomagati tudi Tuniziji v čas v prehodu demokraciji, vendar sprašujem se, kaj pa je bilo z denarjem, ki jih je Evropa eh, pošiljala v Tunizijo, v Libijo. Eh, eh, čeprav ti režimi niso bili demokratični. No, hvala Bogu so se prebudili v Tuniziji, ampak zakaj smo sploh pošiljali denar tja? Če se bo do jutri zbudili državljani Libije, kaj bomo potem ugotovili, da smo uh, spet podpirali režime, ki so se nam zdeli demokratični in pozneje se je izkazali, da niso. Uh, Torej, premalo smo bili dejavni. Amerika je bila bolj odločna v izjavah. Želim povedati tudi nekaj gospodu Tavarešu. tavarešu. V državah, kakršna je Tunizija, je eh, odhod, eh, eh torej odseljevanje kaznivo dejanje, ampak ne gre za Libice, temveč za Tunizice. Eh, sprašujem, eh, se kako eh, ugotoviti, eh, kdo je res preganjan in kdo ne, eh, z ozirom na to veliko število eh, prebežnikov. Mislim, da moramo razumeti, da eh, so rasistične politike privedle do negativnih rezultatov eh, in s tem mislim tudi na politiko italijanske vlade. Hvala, gospa. Alfano, modra kartica, ampak v Catch the Eye ta modra kartica, postopek z modro kartico ni predviden, zato ni možno postaviti vprašanje. Gospi Alfano, gospod Borgizio, prosim. Hvala gos, komisarki za vsa prizadevanja. Čeprav je treba povedati, da Evropska unija Eh, bi se lahko zavedala prej, kaj se dogaja, saj imamo pa vsod svoje diplomate in jih dobro plačujemo. Ne vem, zakaj prej eh, tega nismo ugotovili. Naprimer, tunizijski diktator, eh, prej smo ga hvalili, kako dobro socialno politiko vodi. Želimo vedeti od komisije, zakaj nam jasno ne pove več o razdelitvi uh, Eh, teh oseb po eh, različnih, po posameznih evropskih državah. Ni pravilno in eh, da bi ta problem bremenil samo tiste, ki imajo pomorske meje z Severno Afriko, z sredozi, na sredozemlju. To je temeljna točka in treba se je vprašati tudi, eh, kako dobro delujejo eh, strukture Frontex poslali so dva strokovnjaka, mislim, gre za humanitarno krizo na Lampedusi in potrebujemo ustrezno task force. Eh, in moramo se učiti tudi iz preteklosti in iz napak preteklosti. Eh, to ima lahko tudi sanitarne in higijenske posledice, kajti na Lampeduzi tudi že primankuje eh, vode. Hvala, gospod Borgizio. Eh, torej bom zelo strok pri času, kajti gospa Wallström eh, mora ob 18. uri zapustiti parlament, zato ji moramo omogočiti, da tudi odgovori na, opa, na ta vprašanja, drugače bodo vaši odgovori ostali. Eh, Vprašanje ostala neodgovorjena, gospod Kaza. Hvala. Predsedujoči, hvala komisarka. V tej dvorani o tej temi že dolgo govorimo, ampak vi tega niste slišali, kakor, kajti kakor ste slišali prej, ni resnične solidarnosti, ko gre za nezakonito priseljevanje. Imamo tragedijo v Lampeduzi, resno tragedijo. In eh, če bo Lampeduza poplavljena, da potem bomo vse preselili v Italijo. Ti ljudje ne smejo nikakor priti na Malto kajti potem bi imeli še večjo tragedijo. Malta več ne more sprejeti dodatnih priseljencev za sredstvi, ki jih ima. Ne moremo Malto spremeniti v velik zapor. Videti moramo resnične zaveze strani držav članic, potrebujemo več solidarnosti, zlasti strani severnih evropskih držav. Kakor je pravilno povedala podpredsednica tega parlamenta. Takšne solidarnosti z drugih držav članic še nismo videli. Hvala, gospod Kročeta. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti komisarki za to, da posveča pozornost. Uh, razvoju v Tuniziji. Mislim, da bi morali razpravljati predvsem tudi o pomoči Tuniziji in drugim državam, ki se borijo proti diktaturam in za človekove pravice. Vendar eh, humanitarno krizo izrabljamo zato, da ena največjih sil na svetu Italija eh, se sooča, da uh, je v najhujši krizi, ker naj bi sprijela 5000 ljudi. Prav gotovo Lampedusa je v težavah, ampak vsak dan od tam pelje trajekt in razen tega je na Lampeduzi tudi letališče, odkudar se lahko odpelje te osebe. Mora nam biti jasno, da ne gre v tem trenutku za problem Frontexa ali za to, kako blokirati te prihode. Temveč eh, te države smo pozivali naj se borijo za demokracijo in sedaj, ko to delajo, moramo biti tudi sposobni jih sprejeti in mislim, da mora tudi Italija pomagati tem državam in to mora biti politično usmeritev. Hvala gospod Kročeta, sedaj pa ima besedo gospod Mölcer. Hvala, gospod predsedujoči. Masiven val beguncev, kakor se je zdaj zgodil zaradi tunizijskih uh, protestov. Uh, eh, Takšnemu valu smo bili priča ob padcu komunizma in Evropa ni odreagirala, popolnoma je bila presenečena. Sedaj eh, pa tisti, ki ne želijo opraviti svojih nalog, uh, Eh, torej na Italijo, da naj ne pošilja beguncev nazaj. Ampak to je problem. Dokler gospodarskih beguncev ne bomo vrnili v izvorne države, se bomo vedno znova soočali z eh, vali gospodarskih priseljencev. Dejstvo je, da so številni samo uh, azilanti, ki želijo boljši način življenja. In če bi sedaj imeli kvote za prosilce za azila, uh, namesto da bi poslali begunce nazaj, bi samo ustvarjali vedno nove spodbude za podobne postopke. Hvala. Hvala. Gospod Silvestris. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Hvala za to razpravo. Hvala vam ki nas počastite svojo prisotnostjo. Hvala za to, kar ste rekli in tudi za napore, ki ste jih, za prizadevanja, ki ste jih, s katerimi si začeli tako da se bo Italija lažje lotila reševanja te krize. Rekli ste, da nov veter piha iz severno-sredozemskih obal. To drži. E, veter demokracije in Italija sedaj, se sedaj sooča s posledicami. Če je veter zelo močan, potem nekateri gradijo veternice, nekateri postavljajo zidove. Prihajam iz Apulje in tudi moji kolegi. E, in mm, mislim, da smo znani kot gostoljubni ljudje in zato je treba tudi priseljence eh, sprejeti prijazno, vendar sami temu nismo kos. Dobro bi, bi bilo, če bi ti mlini, ki jih postavljamo že eh, leta, da bi eh, nekako bili tudi eh, prijazen pozdrav priseljencem. Eh, gospod Muldar je na vrsti naslednji. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het lijkt een beetje ironisch. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ironično je. Tunizija je ravno kar pridobila svobodo, demokracijo, zdaj pa smo priča valu migracije iz te države. To se zdi težko razumljivo, da ljudje želijo zapustiti državo ravno v tem trenutku. Seveda gre za čas eh, velikih sprememb in to je morda le še začetek. Zato mislim, da se mora komisija pripraviti z vsemi rodi, ki jih ima na voljo in komisija mora pokazati že zdaj, da je sposobna eh, te razmere obvladovati. Tuniziji moramo pomagati, prav tako pa se zdi nujno in obvezno, da v tem konkretnem primeru in v tem konkretnem času, ko svoboda pridobiva na pomenu v Tuniziji, verjetno moramo vedeti, da je veliko migrantov, ki niti ne bi smeli biti imigranti. Tako da mislim, da bo verjetno potrebno veliko ljudi poslati nazaj v Tunizijo, jih vrniti v Tunizijo, zato da bodo lahko zagotovili prihodnost svoje državi. Hvala lepa, gospod Fidanca. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, kolegice in kolegi. Eh, ta te tokovi emigrantov, ki prihajajo na obale Italije, zahtevajo končno nek skupnostni pristop do tega pojava. O dogovori med komisijo in italijansko vlado potekajo v pozitivno smer. Cilj je eh, seveda reševati to humanitarno krizo. Kot je kolega Kročeta povedal, ne gre le za pet eh, tisoč, ki so prišli do danes, ampak epohalne dimenzije teh dogodkov na eh, tisoče novih emigrantov lahko pride na naše obale, če ne pošljemo jasne politične odgovore in sporočila. In to predstavlja pravo nujo. Seveda pa se je treba strukturno odzvati, moramo okrepiti vlogo Frontexa, ga narediti bolj operabilnega, ustvarjati določene procese eh, pri preverjanju statusa eh, beguncev, okrepiti moramo vlogo Europola, da bi preprečili infiltracijo potencijalnih teroristov in kriminalcev in seveda mislim, da je komisija dobro odreagirala in upam, da bodo drugi igrali svojo vlogo. Hvala lepa, gospod Fidanca. In sedaj eh, Romero López Carmen. Gracias, presidente. Quería pedirle una cosa, señora comisaria, puesto que. Dale, chahuala, gospod predsedujoči. Komisarko bi povprašala, ali morda vendar ali nismo to popoldne nekoliko prehisterični. Ura je pozna, mislim, da je tudi treba natančno preveriti, kakšni so dejanski tokovi priseljencev na Lampeduzo. Mm, Sveda, nobenega dvoma ni, da je ta pritok velik, ampak ko govorimo obenem tudi o možnosti, da bo veliko število teroristov med temi eh, pribežniki, to pa mislim, da je korak predaleč. Mislim, da moramo biti pozorni na humanitarne vidike tega vprašanja in v mislih moramo imeti, da konec konce govorimo o eni od držav članic, govorimo o Italiji in eh, mislim, da je zato pomembno, da se spomnimo tudi na revščino, ki so ji izpostavljeni ne le migranti, ampak eh, širše območje v bližini Lampeduze. Treba veriti, kaj sploh odganja ljudi iz Tunizije v prvi vrsti. Hvala lepa. Besede ima gospa Fajon, ena minuta. Hvala lepa na pragu evropske unije se nam dogaja nova humanitarna tragedija danes na lampedusi pričakujemo lahko še večji val priseljencev iz severnoafriških držav drugod samo iz egipta v izrael menda mesečno pribeži okoli šeststo imigrantov oblasti ne uspejo več nadzorovati situacije rabimo hiter in skupni odziv odgovor ne sme biti zapiranje vrat in odgovor ni enačenje priseljencev s kriminalci sramota bi bila da v evropi kjer je svoboda gibanja temeljna pravica in simbol enakosti in svobode sploh kdo razmišlja tako članice moramo nositi skupno odgovornost in deliti breme ki je danes padlo na italijo mobilizirati moramo sile in finančna sredstva gre za človeška življenja odziv na nedavne dogodke v tuniziji in egiptu je bil neenoten in počasen dokažimo zdaj verodostojnost in ne podležimo retoriki skrajno desnih in ksenofobnih strank proti imigrantom italija danes rabi konkretno pomoč jutri jo bo rabila kaka druga država hiter odziv rabimo zdaj hvala Hvala lepa. Zelo dober demokratični razvoj na severu, no, na severu Afrike je seveda hvale vreden, ampak eh, dejstvo je, da probleme Severne Afrike ne moremo reševati na jugu Evrope. Zato sem eh, vsekakor solidaren s svojimi italijanskimi kolegi. Vprašanje pa je, kakšne možnosti imamo, da skrajšamo postopke, da bomo eh, ljudi čimprej lahko obravnavali in pa potrebi eh, te ljudi tudi takoj vrnili v Tunizijo, če to niso begunci. Zdaj imamo ogromne številke mladih moških, ki se odpravljajo na jug Italije in to so vsekakor ekonomski migranti. Tiste prave begunce pa mislim, da moramo ločiti od eh, ekonomskih migrantov. Potem je to tudi problem eh, same komunikacije, kajti številni Evropejci menijo, da bo na jug Italije prišlo ogromno tunizicov in to je komunikacijski problem tudi za Evropsko unijo. Zato se pojavlja vprašanje, ali morda ne bi vendarle pospešili te postopke. Ehm, Gospa Šnajder, ena minuta, hvala lepa. Vsekakor smo bili vsi navdušeni nad revolucijo v Egiptu, v Tuniziji da bodo vrednote svobode in demokracije končno na dnevnem redu tudi v teh državah. In v zadnjih dneh je to sporočilo vsekakor prevladovalo. Ampak zadnja dva, tri dni pa prevladujejo sporočila o beguncih na čovnih in to so tiste sporočila, ki jih vidimo v časopisih in na televiziji zadnje dni. In zato mislim, da moramo čim prej ukrepati, da ne bomo izgubili tega zgodovinskega zagona in da bomo imeli v mislih eh, na koncu samo še te slike, slike beguncev. Mislim, da moramo imeti v mislih to, kar so te države dosegle. Prav tako moramo s širšo javnostjo eh, komunicirati, da bodo vedeli, da zdaj sicer ja, prihaja veliko ljudi eh, na naše ozemlje, vendar to niso Eh, azilanti in se bodo številni morali vrniti, velike večine se jih bo morala vrniti. Potem je tu, kot je bilo že rečeno, vprašanje ekonomskih migrantov. In ena stvar je tudi jasna. Če ti mladi ljudje nimajo nekakšne perspektive, bodo prišli znova. Eh, morda eh, ne ta isti, ampak vedno znova bodo prihajali. Zato moramo reševati tudi probleme z tega vidika. Hvala lepa. Gospod Salavrakos, ena minuta. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoča na sredozemlju vre. In ti migracijski tokovi mislim, da se bodo samo še okrepili. In vsi ti ljudje potrebujejo pomoč, potrebujejo pomoč kot eh, ljudje, kot civilizirani ljudje, kakršni so. Ne smemo pa pozabiti, da največji del teh migrantov eh, prihaja iz eh, muslimanske skupnosti in v naslednjih 20 letih bo prišlo do 35 odstotnega povečanja prebivalstva v tem območju. In eh, skupno prebivalstvo bo znašalo več kot 2 milijardi do takrat v muslimanskem svetu. Skratka, gre za migracijske tokove, ki bodo v prihodnih 20 letih lahko samo še močnejši. Do 6 odstotkov bo prišlo, do 6 odstotnega povečanja bo verjetno prišlo. Tako da vedeti moramo, da tu lahko pride tudi do pomembnih sprememb v strukturi evropskega prebivalstva. Zato ne smemo pozabiti na uh, solidarnost z državami članicami. Hvala lepa, gospod Kelly. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot je dejala komisarka, so nad Severno Afriko zaveli nove vetrovi. To nas nekoliko spominja na to, kar se je zgodilo v vzhodnji Evropi pred 20 leti in če bo rezultat isti, da se bodo vzpostavili demokratični režimi v teh državah, potem moramo biti zadovoljni. Temna plat pa je ta, da vsaj na kratki rok imamo problem z begunci, z azilanti, še posebej v Italiji. Glede na to, da je Italija članica Evropske unije, to ni problem Italije, ampak je to problem Evrope. In zato mora biti rešitev tako italijanska kot evropska. Ne moremo zapreti vrat beguncem, obenem pa seveda ne moremo odpreti vrat eh, kar tako vsem beguncem in vsem prosilcem za azil z vseh koncev sveta. Tako da mislim, da rešitev stoji oziroma leži tam, kjer je to predlagal gospod, gospod Busotil, namreč da se ljudi vrne, ko je to ustrezno in varno in da se tudi vrača tiste prosilce za azil, ki jim eh, ta status po naši zakonodaji ne pripada. Mislim, da moramo izkazati solidarnost z Italijo. Hvala lepa, gospod Kelly, gospod eh, Mikolašik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane dame in gospodje, mislim, da je problem, o katerem tu govorimo, problem celotne Evrope. Evropa mora biti solidarna in eh, Evropa mora biti enotna, enotno moramo nastopiti. Zdaj imamo problem z begunci iz eh, Tunizije v Italiji, lahko pa pride tudi do beguncev iz drugih držav, iz Libije, iz Egipta, konec koncev že dan danes iz eh, teh držav prihaja na tisoče beguncev, migrantov, številke pa se lahko še povečajo. Če tega problema ne bomo ustrezno rešili, bodo ti problemi samo še večji. In lahko nam je samo žal, da predstavnikov sveta ni na tej razpravi. Mislim, da bi morali prisluhniti, kaj imamo zapovedati. Pomembno je, da skupaj s komisijo svet poišče eh, dobre pravne rešitve, eh, kaj ti konec konca, kot so kolegi dejali, ne moramo sprejeti prav vseh beguncev, ki prihajajo k nam iz Severne Afrike. Tisti, ki jim ne pripada politični azil, moramo pač eh, vrniti v njihove države. Hvala lepa, gospod eh, Komocakos, kot zadnji v tem krogu proste razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Lepo vas je ponovno videti tu med nami. Danes je problem Lampeduza, jutri verjetno Malta, potem Kreta. Po jutrišnjem pa kdo ve? No, kaj k malu bo problem Milano, Bruselj, Pariz. In eh, to je problem, ki ni problem zgolj južnih eh, držav članic Evropske unije, temveč je to evropski problem. Zato potrebujemo solidarnost in eh, tudi močnejše ukrepe, ki jih konec koncev že imamo na voljo. Frontex, Europol, nadzor pomorskih meja. Vse to imamo na voljo in osem let po uveljavitvi tega sistema mislim, da moramo zdaj natančno pogledati, kaj je potrebno spremeniti. Je ja, predvsem tudi z vidika uredbe Dublin 2. Hvala lepa. Tako, s tem smo zaključili prosto razpravo. Ne, ne, že eno uro poteka ta razprava, eh, seznam je zaključen, zato besedo dajem gospe komisarki za zaključek te razprave. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa vsem za to razpravo. Če bi gospod Bosotil poslušal temu, kar sem dejala v vodoma, bi slišal, da sem dejala praktično vse, kar je on povedal. Ampak lahko ponovim, ja, pripravljeni smo uporabiti sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da takoj priskočimo na pomoč italijanskim oblastem. Že vodimo dialog z njimi, da ugotovimo, kakšno pomoč potrebujejo. Italija ima veliko izkušenj pri reševanju eh, tovrstnih katastrof, ampak morda potrebujejo pomoč z eh, humanitarnega vidika, ko gre za zatočišče, za zdravila, hrano, morda potrebuje tudi pomoč pri identifikaciji eh, oseb, pri eh, filtriranju oseb in tako naprej. In zato zdaj z njimi o tem govorimo. Ja, to je evropska odgovornost in zato tudi potrebujemo evropske rešitve. Imamo že kadre agencije Frontex na terenu, prav tako pa že preučujemo možnosti za to, da bi vzpostavili operacijo Frontex v zelo kratkem časovnem roku, ampak seveda se moramo pogovoriti o tem, kako to izvesti z Italijo in tudi z drugimi državami, ki bi morda prispevali k tej operaciji. In veseli me, da je gospod Busetil poročevalec za agencijo Frontex in da bomo eh, v prihodnje z tega naslova imeli še bolje delujočo agencijo Frontex. Če bomo imeli operacijo Frontexa v tunizijskih vodah, bomo seveda to morali izvajati v sodelovanju s tunizijskimi oblastmi, tako da tako daleč vsekakor še nismo. No, tunizijske oblasti tudi pozivamo k temu, da naj eh, prevzamejo nazaj tiste državljane, ki mm, jim ne pripada mednarodna zaščita, tako da izpostavljamo to vprašanje, ki ga je omenja gospod Tavares. Eh, upamo, da nova demokratična vlada ne bo imela takšne zakonodaje, kot ste vi omenili, ampak seveda bo to potrebno natančno preučiti. Prav tako smo pripravljeni pomagati tunizijskim oblastem z eh, svetovanjem, ko gre za eh, upravljanje z mejami, eh, za politijsko sodelovanje in tako naprej. Prav tako je že bilo rečeno, da lahko azilna podporna agencija, ki deluje na Malti, pošle kadre na Lampeduzo za pomoč italijanskim oblastem. Ta vprašanja bomo obravnavali tudi na prihodnem svetu, ki bo potekal prihodnji teden. Sodelujemo tudi z UNHCR-jem, ki nam bo tudi pomagal pri identifikaciji tistih oseb, ki so mm, osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, prav tako pa bo potrebno praviti analizo za prihodnjo. Frontex konec konca tudi pripravlja analize za celotno regijo. V Tuniziji seveda, kot ste večinoma dejali, Vsi upamo na demokratični razvoj dogodkov. Lady Ashton je bila tam eh, včeraj in danes, ker je vodila pogovore z oblastmi. Pripravljeni smo ponuditi podporo za izvedbo volitev, prav tako razpravljamo o različnih načinih za zagotovitev druge e, oblike podpore za krepitev demokratičnega razvoja, tu je tudi gospodarska pomoč, ki jo lahko zagotovimo, konec koncev govorimo tudi o različnih programih mobilnosti, prav tako pa je treba izboljšati možnosti za to, da ljudje zakonito pridejo v Evropo. Prav tako pa imamo razpravo o donatorski konferenci. Strinjam se z gospodom Maurom in drugim, ki so dejali, da ja, moramo obravnavati celotno regijo skupaj. Številni so bili presenečni pred leti, ko je padel berlinski zid in nismo imeli akcijskega načrta na voljo, ki bi ga kar tako potrnili iz predala. Zdaj so razmere seveda nekoliko drugačne, eh, ampak to, da ljudje zahtevajo demokracijo in svobodo, je nekaj, kar mi v Evropi podpiramo. Preučujemo seveda tudi naš eh, načrt v okviru sosedske politike, glede na to, da razmere to narekujejo. Obravnavamo celotno regijo, Egipt, pa tudi druge države in preučujemo, kako bi lahko eh, kar se da najbolje izkoristili različna orodja, sredstva politike, ki jih imamo na voljo, da bodo te čim bolj prilagojene nedavnemu razvoju dogodkov v regiji. Tako da hvala lepa še enkrat, gospa predsedujoča, za to razpravo. Pripričana sem, da se bomo k temu še vrnili. E, ta tema mislim, da je aktualna in bo še kar nekaj časa aktualna, bi pa rada še enkrat zagotovila, da komisija spremlja to zelo eh, poblizu in pripravljeni smo pomagati tako Italiji kot drugim državam, ki jih je ta kriza prizadela. Hvala lepa, gospa Malmstrom. S tem smo tudi zaključili razpravo na to temo. Na dnevnem redu pa imamo zdaj poročilo gospe Omen Reuten o pokojninskih sistemih in sicer o ustreznih, vzdržnih in varnih evropskih pokojninskih sistemih. Nekaj trenutkov bom dobrila komisiji, da se komisari zamenjajo na